spoštovane kolegice in kolegi sedaj prihajamo k pojasnili glasov in prosim da vsi zapustite dvorano tisti ki ne želite ostati da lahko pre, prisluhnemo tistim ki želijo spregovoriti prosim dvorano zapustite hitro da bodo drugi lahko spregovorili in bodo slišani. no sedaj pa res preidimo k razlagi glasov. Prvi na seznamu v zvezi z ugovorom skladu s členom 106 poslovnika glede emisij z lahkimi potniških in gospodarskih vozil, gospod Bencen za eno minuto. Jeg har i dag valgt at sige nej til, at Hvala. Jaz uh, sem rekel ne proti ugovoru v zvezi te uh, eh, emisije z lahkimi potniškimi gospodarskimi vozili, o katerem se je dogovorila komisija. Moramo zagotoviti, da se emisije testirajo na terenu in ne v laboratoriju. Če bi blokirali pravila o katerih so se dogovorili države članice, bi imeli več let pravni vakum brez testiranja na zadovoljiv način. To bi bilo kot, da bi potem vozili avto z vrečko na glavi. Potrebujemo nova pravila in ne smemo dati bjanko čeka avtomobilski industriji. Želim si boljše pravila, ampak o tem smo se pač lahko dogovorili nove pravila zahteva prilagoditev industrije in v Evropskem parlamentu imamo ambiciozne cilje za zmanjševanje emisij. Uporabili smo vso orodje, ki ga imamo in komisija se je zavezala k letnemu pregledu um, omejitev in se je tudi zavezala, da bo leta 2017 zmanjšala te meje. Hvala lepa. Naslednji je gospod Mark Demesmaker tudi za eno minuto. hvala lepa. Drobni delci uh, in NOx, to so zelo nevarni izpusti. In tudi razne preiskave kažejo, da se je Belgija zelo slabo odrezala, kar se tiče uh, eh, oznesnaževanja zraka. 12 tisoč ljudi letno umre v Belgiji zaradi bolezni zdihali. In tukaj skušajo um, se problema zlotiti tudi z določenimi pristojbinami in tako naprej. Vendar pa potrebujemo evropsko zakonodajo, da bomo zmanjšali emisije. Še vedno je preveč fleksibilnosti, dovoljnosti, predvsem tudi zaradi pomankanja testov emisij. Treba je uvesti prave in ustrezne teste in standardi Euro 6 se lahko dosežejo, obstajajo vozila, ki tudi ustrezajo tem standardom in jih dosegajo in bistveno za naše zdravje, da nekaj storimo in zato sem podprl ta ogovor. Hvala lepa, naslednji pa je Daniel Heren za eno minuto. Hvala lepa. Vsi veste, da je bil skandal Volkswagen grozljiv za avtomobilsko industrijo. Mislim pa, da podcenjujemo, da je bil to škandal tudi za Evropsko unijo. Na tisoče ljudi je brez potrebe umrlo zaradi politike, ki jo imamo samo v Evropski uniji, zaradi lobiranja korporacij. Zakaj Evropska unija samo v Evropi promovira dizel, ki je bil vedno poznan kot bolj umazana različica. Amerika in druge države so pospeševale hibride in električna vozila, samo Evropska unija pa je podpirala uporaba gorive, ki tukaj povzroča bistveno več izpustov dušikov, um, torej eno X in drugih emisij in ne vemo, koliko ljudi je umrlo. Kajti tukaj se to odraža v smrti zaradi odpovedanja srca in podobnih boleznih in ne zaradi dihanja zraka. In vsi smo pleteni v to tragedijo. Hvala naslednji gospod Markus Piper tudi za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Redko kdaj sem slišal tak alarm, kot ga je pravkar razglasil naš moj predhodnik. Glasoval sem proti temu predlogu kajti komisija je hitro ponudila rešitve pri um, tovornih vozilih in eh, dala je predlog, ki ga tudi avtomobilska industrija sicer lahko spremejo, sicer boli, ampak ga lahko um, uh, izvrši in zato sem glasoval proti ugovoru po načelu raje vrabec v roki kot, kot golob na strehi z tem, kar si predstavlja levica, bi za, tukaj dosegli pravzaprav nasprotje, kar želi um, okolje in kar potrebuje okolje, ker bi tukaj imeli neko negotovost. In zato smo, je večina danes uh, dosegla, da lahko delamo pravilno. Hvala lepa, naslednje pa Benito Živaja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Glasovali smo za to, da prepovemo nižanje standardov za lahka dostavna vozila. Namreč direktive in zakonodaja morajo koristiti državljanom, ne pa podjetjem. Škandal Volkswagen, ki ga poznamo tudi kot Dieselgate in ki prizadeva avtomobilsko industrijo v Evropi, je res kričeč primer tega, kako so do sedaj sprejeti zakonodajni akti koristili zgolj nekaterim posameznikom. Na milijone delovnih mest je sedaj ogroženih v avtomobilskem sektorju, ogroženo je tudi zdravje evropskih državljanov. Onesnaženje zraku zaradi NOX-ov povzroči 500 tisoč prezgodnih smrti v Evropi vsako leto. Ne smemo dopustiti delokalizacije in zapiranje podjetij. In komisijo spodbujamo, da podpira ekološko pozitivno industrijsko proizvodnjo. Izpostaviti moramo skupni interes potrošnikov, ne pa podjetij. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Jose Blanco Lopez tudi za eno minuto. Gospa predsedujoča, kar zadeva izpuste dušikovih oksidov, petkrat presegajo dovoljene meje. Upoštevati je treba Kyoto, vendar moramo biti še bolj ambiciozni, tako komisija kot tudi svet. Zmanjšati moramo onesnaženje, izboljšati je treba pravno varnost ne smemo dopustiti, da se zakonodaja ne bi več spoštovala, kajti to prinaša hude posledice in tveganje za naše zdravje. Emisije moramo zmanjšati, ampak do sedaj bomo uspeli znižati za manj kot polovico. Smo pa edini na svetu, ki se soočamo s takšnimi težavami, zlasti, ko gre za, naprimer, sektor prometa, kjer naj bi znižali emisije. Zaščititi je treba okolje, zaščititi je treba zdravje, potrošnike in uporabnike je treba zavarovati, spodbuditi je treba naložbe in zaposlovanje v avtomobilskem sektorju. To je izjemno pomemben sektor tudi za državo, kot je moja Španija. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jirži pospišil za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Glasoval sem proti temu ugovoru. Mislim, da pravila, ki jih je predlagala komisija in ki bodo začele veljati od leta 2017, tvorijo dobro podlago za testiranje emisij. Stališče Češke je enako, avtomobilska industrija je pri nas zelo pomembna, zaposluje na tisoče Čehov in Čehov. Želimo jasna pravila, ki bodo veljala v avtomobilski industriji. Zato potrebujemo jasen okvir za tudi posamezna vozila. Zato sem glasoval za komisijo in upam, da bo ta sistem res pravočasno tudi uresničen. Hvala lepa, sedaj pa gospa Stefanija Torres-Martinez, tudi ena minuta. Najlepša hvala. Glasovali smo za ta ugovor. Najbolj nedopustno je namreč to, da se komisija odloča, ne, da bi se predhodno posvetovala s parlamentom. Spet ogroža naše zdravje in tudi zdravje planeta. Podvojila je meje emisije dušikovega oksida. To je absolutno nedopustno. Multinacionalke v avtomobilskem sektorju so to sprejele. Ne omenjamo zgolj predloga v zvezi z Volkswagenom. Komisija je dobro vedela, da pri Volkswagenu goljufajo zaradi svojega tihega strinjanja in močanja je komisija s tem postavila nevaren precedenčni primer za naprej. Zelo pomembno je, da spodbudimo demokratičen eh, nadzor in preglednost v tem sektorju. Tu ne gre za neko nepomembno vprašanje. Gospe in gospodje, tu gre za naše življenje, za naše življenje in tudi za priho življenje prihodnjih generacij. Zaščititi moramo ta planet. Hvala. Hvala, sedaj pa Hanu Takola za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča zelo pomembno je, da tudi posvečamo pozornost temu vprašanju, tako da bomo v Evropi in v avtomobilski industriji dosegle prave meje emisij. Ampak poleg okolja moramo skrbeti tudi za to, da nasplošno na svetu tudi bodo proizvajalci avtomobilov oziroma vozil dosegli enake meje. Predlog eh, komisije je sprejemljiv. sprejemljiv Ampak v Evropi moramo gledati tudi na lastno konkurenčnost, lastna podjetja in se zoprstaviti izzivom tako, da bo do veljala ista pravila tudi na celem svetu. Trgovina je globalna in moramo zagotoviti ista pravila na celem planetu, zato da bo tudi posod okolje zaščiteno. Hvala lepa, sedaj pa Nikola Kaputo tudi za eno minuto. Thank you. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem za ugovor glede sporazuma o novih mejah za emisije pri vozilih v okviru Euro 6. Komisija bi se morala postaviti na stran državljano po škandalu z Volkswagenom in po tem ambicioznem sporazumu v Parizu je Evropska komisija dolžna sprejeti ustrezne ukrepe, zato da bo proizvodnja vedno bolj trajnostna. Više ravni emisij od tistih, o katerih smo glasovali leta 2006, niso dopustne. Zaščititi moramo državljane in ne industrije kot takšne. Zaščititi moramo zdravje državljanov. Naša mesta so nesnažena zaradi smoga, zaradi ozona, zaradi prašnih delcev, zaradi izpustov oksidov in tako naprej. To je nedopustno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Zoltan Balco az elmúlt évtizedekben végbevett. vendar pa je onesnaževanje zraka zaskrbljujoče. Število prezgodnih smrti lahko dosega številko 400 tisoč in eh, probleme, ki so se pojavili tudi lani jeseni, kažejo, da v avtomobilski industriji ne spoštujejo zakonov. Skandal Volks, pri Volkswagenu je dokaz, da moramo vozila testirati v realnih pogojih. In to, kar predlaga komisije, ne bo pripomoglo k doseganju naših ciljev. Do leta 2020 bi lahko prekoračili zelo za dvakrat pred, predpisane vrednosti emisij. Zato sem podporil ta ugovor. Hvala. Hvala lepa. Naslednja pa je gospa Mihajla Šojdrova za eno minuto. Pani misel predsedkinje za udeljenje slova. Hvala lepa za besedo. Glasovala sem proti temu ugovoru in vesela sem, da je bil govor zavrnjen v Evropskem parlamentu. To pomeni, da bo uredba komisije eh, veljala in se bo uporabljala. To je dobra rešitev. Gre za stroga merila. Omejitve so zelo stroge in pomembno je tudi, da bo do testiranja izvajanja v realnih pogojih, kar je dobra rešitev za proizvajalce in tudi za tiste, ki uporabljamo dizelske motorje. Spremembe v meritva, primeritvah so korak v pravo smer in tudi faktori skladnosti, ki so bili predlagani, so dobra rešitev. Hvala lepa, sedaj pa zadnji na to temo, gospod John Kelly. Hvala lepa, predsedujoča. Kot uh, moji kolegi v moji stranki in moji politični skupini sem glasoval proti temu poročilu. Mislimo, da je komisija storila dovolj. Uh, Komisija je predložila predloge v tej zadevi in če bomo sledili tem predlogom, bomo dosegli boljša, eh, boljše rešitve. Komisija je tudi predstavila možnost za uh, samostojne postopke in tako bo lahko komisija tudi ukrepala proti uh, tistim, ki tukaj ne sledijo postopkom. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Viviane Reding, pogajanje o sporazumu o trgovini storitvami TISA. Prva na seznamu je gospa Darling za eno minuto. Hvala lepa predsedojoča z današnjo resolucijo o pogajanjih eh, o TISI pozivamo komisijo, da spremeni smer pri teh pogajanjih. To ni šlo za potrditev sporazuma TISA. Vsakršen sporazum TISA mora krepiti eh, trgovino v storitvami in jo ne eh, ošibiti. Državljani imajo svoj glas in ta je v tej hiši, v demokratično izvoljenem parlamentu, ne pa da No in tukaj moramo ustrezno ravnati, da izpolnemo svojo odgovornost. Nekateri poslanci pa so se odločili, da ne bodo odgovorni samo zato, da bodo poželi pet minut slave. Moramo se zauzeti za pošteno trgovino in tudi prevzeti odgovornost in se zauzeti za njo v tej hiši. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Leonora Forenca za eno minuto tako kot celotna skupina sem tudi sama glasovala proti tej resoluciji. Proti resoluciji iz temeljnega razloga. Tisto, kar nameravajo doseči preko sporazuma TISA, je preoblikovanje na trgu, je preoblikovanje trga za to, da bodo lahko vsi izkoriščali javne storitve za svoj dobiček, v mislih imam predvsem zdravstvo in izobraževanje. Skupne dobrine so predmet skupnega upravljanja in demokratično upravljanje s temi skupnimi dobrinami bi moralo biti v središču evropske prihodnosti tisa, TTIP, CETA in sorodni sporazumi vodijo do deregulacije, do oduzemanja suverenosti državljanom in državljankom, ki so premalo obveščeni o teh zadevah. Poleg tega jim oduzemajo možnost sprejemanja odločitev o prihodnosti. Glasovali smo proti TTIP-u, tudi proti TISI. Prosim, da upoštevate želje na milijonov državljanov, ki so proti temu. Hvala lepa. Sedaj pa spet dobi besedo gospod Henen za eno minuto. Hvala lepa. Pogosto nam je bilo povedano med razpravi o referendumu v Britaniji, da je EU potrebna za našo storitveni sektor. Sedaj pa tukaj se pogajamo o nekem sporozumu o trgovini s storitvami, ki poleg Evropske unije združuje še 22 drugih eh, držav iz eh, STO, od Koreje, Peruja in drugih. Norveška in Švica bosta zastopani ločeni v teh pogovorih za STO, z druge eno kraljestvo, kot tudi vse ostale države, pa bo zastopana z eno osemindvajsetino Evropskega komisarja. In to pri državi, ki je tako zelo odvisna od eh, storitev. Zato se mi zdi, da je to za nas. Uh, Eh, da smo v slabšem položaju, bistveno bolje bi se znašli v svetu, če bi lahko ponovno odkrili svoje mesto kot pomorska trgovska država. Hvala lepa. Naslednja je gospa Makova za eno minuto. Mulțumesc. Eh, am votat astăzi eh, recomand. Hvala lepa. Jaz sem glasovala o tem govoru oziroma o tem eh, pogajanju sporozumu trgovini storitvami. Gre za edinstven mm, sporazum, ki je zelo pomemben. Veliko držav je tukaj vključenih in tudi Evropska unija. In ta resolucija predlaga komisiji naj odpira vrata za podjetja v Evropski uniji in tem podjetjem se želimo pomagati pri udeležbi um, na javnih razpisih in tako naprej. In najboljši, najbolj kvalificirani naj bili možnost, da delajo tudi v tujini. Zmanjšanje administracije je tudi del teh priporočil. Problem pa je v tem, da pa vsaka posamezna država tudi mora poskrbeti, da smo na notranjem trgu storitev in da ne počnemo samo to, kar hoče komisija. Hvala lepa, sedaj pa Ticijane Begin za nam. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sporazum o storitvah TISA je bomba, ki samo čaka, da bo eksplodirala. Zahvaljujoč Wikileaksu smo sicer dobili pogled v nekaj tajnih dokumentov, ampak že to, kar smo videli, jasno kaže, da bo izginila neutralnost na omrežju, da bo izginil zdravstveni sistem in tako naprej. Same slabe zadeve slaba presenečenja. Trdo smo delali na besedilo, o katerem smo danes glasovali. Pomembno je vedeti naslednje. Podpis sporazuma je še daleč od nas. Gibanje pet zvezdic ni podprlo tise, temveč je podprlo določen tip mandata za pogajanja o tisi. Ta mandat pa jasno govori o tem, da se javnih storitev ne dotika, da ne bo smelo priti do irreverzibilnih privatizacij in da morajo biti državljani postavljeni na prvo mesto pred prosto trgovino. Zelo pomembno je, da pogajalcem ne pustimo bjanko čeka, sicer bomo igrali igro lobistov in ostalih. Skrbeli bomo za to, da se pogajanja spremljajo, nobena pogodba ni bolj pomembna od državljanov. Hvala. Naslednji gospod Takola za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Spominjam se, da sporazum TISA tudi pregleduje eh, sporazum GATS. Trgovina se spreminja, svet se spreminja in če si pogledate besedilo, so javne storitve izključene. Države članice lahko regulirajo eh, vodne storitve, javne storitve, izobraževanje in tako naprej. Rečeno je bilo, da se pogajamo z 22 drugimi eh, državami STO, Čile, Kanada, Norveška, Švica, Nova Zelandija. To so vse države, ki so za nas zelo pomembne in dobro je, da je sporazum razširjen tudi na te države, ki so naši naravni partnerji. In treba si je zapomniti, da EU je največji ponudnik storitev na svetu. To bo povečalo zaposlovanje, gospodarsko rast in eh, parlament si želi takšno rast v Evropi in želimo si več delovnih mest in na ta način lahko to tudi uresničimo. Mislim, da lahko tako napredujemo varno. Hvala lepa, gospod Takola, oprostite, ker sem vas sedaj prekinila, ampak ura je bila vključena prepozno. Naslednji pa je Nikola Kaputo za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Glasoval sem za to poročilo. Zdi se mi, da TISA predstavlja priložnost za to, da utrdimo evropsko stališče in tudi evropski položaj največjega izvoznika storitev na tem področju. 70 odstotkov delovnih mest v Evropi predstavlja prav ta sektor in tudi 40 odstotkov izvoza je iz tega območja. Tu gre za strateški sporazum, ki je strateško zelo pomemben za nas. Govori o dostopu do trgov, o digitalnih storitvah, o logistiki in tako naprej. Tisa naj bi slejko prej postal več stranski sporazum. Pomembno je, da dosledno izvajamo načela z področja skupne trgovinske politike, tako bo Tisa tudi postal pravi sporozum v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Želimo si, da bi pogajanja potekala uspešno. Na globalni ravni bi morali razširiti področje sektorja storitev, preprečiti pa moramo socialni dumping. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je eh, gospod Mamikin za eno minuto. Hvala. Dragi kolegi, Sporazum TISA je globalni sporazum o liberalizaciji nad različnih področjih eh, transport, bančništvo in druga področja. Evropska unija in ZDA so tukaj podporniki takega sporazuma in kriti bi moral čim več eh, ljudi in pozitivno vplivati na razvoj. Rad bi izpostavil, da je treba izključiti audiovizualne in kulturne storitve iz tise, zato da tukaj ohranimo kulturno dediščino. Sem zelo pozitiven glede tega sporazuma. Hvala lepa. Naslednji pa gospod Šoltan Balco za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Poročilo o sporazumu o trgovini storitvami pokriva. Je, to je večlateralni, eh, večstranski sporazum in ogroža standarde glede storitev v EU, ogroža tudi delovna mesta, javne storitve in soverenost eh, držav članic, da um, pri upravljanju z javnimi storitvami. In to je še nadalen korak proti globalizaciji, zato to uh, zavračam. Voditelji EU ne smejo odpirati novih trgov za multinacionalke na račun šipkejših držav manj razvitih držav. Njihovo delo je, da ščitijo državljane Evropske unije, da ščitijo svoje njihovo delo in delovna mesta in pomagajo državam, članicam, da proizvajajo svoje proizvode in storitve in tukaj ne zganjajo dumpinga. Hvala lepa. Naslednji gospod Stanislav Polček za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Zelo sem fasciniran na tem, kako nekateri kolegi v eni minuti tukaj povejo svoje mnenje in potem odidijo, ne da bi poznali dejstev. Ne poznam nobene države, ki bi z postavitvijo meja okrog svoj, oziroma zidov okrog svojih meja povečala svoj BDP. In uh, kot smo slišali, 40 odstotkov BDP-ja ustvarimo z storitvami in čezmejne storitve bodo zagotovo povečale možnost zaposlovanja. Uh, Naš cilj biti, mora biti nadaljna liberalizacija in zaščita tega, kar je pomembno. Storitve v splošnem interesu so izključene in še vedno jih lahko ščitimo. Kar je bilo zame pomembno, je, da občine in njihove družbe ne bodo diskriminirane. In zato moramo začet, eh, končati ta pogajanja. Hvala lepa in še zadnji na to temo je gospod Šonkeli. Za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Rad bi povedal, da sem glasoval za to poročilo, kot so tudi moji kolegi. kot tudi 531 drugih eh, poslancev. To je velika večina, ki si jo je kolegica Vivian Reding, poročevalka, zaslužila. Opravila je dobro delo, pravi, da moramo uh, tukaj določiti pravila in eh, omogočiti trgu, trgovino storitev med posameznimi strankami. Kot največji uvoznik in izvoznik eh, storitev lahko tudi Združeno kraljestvo zelo profitira od eh, dobreh temeljev za trgovino storitvami. In te, bo, te predlogi bodo pomagali doseči te cilje in ustvariti več delovnih mest v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja tema. Nova strategija za enako spolo in pravice žensk po letu 2015. Prva je gospa Eleonora Forenca za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Moja skupina, pa tudi jaz, smo podprli to resolucijo. Še enkrat smo izpostavili, tako kot že parlament v preteklosti, da se moramo ukvarjati s to temo. 9. junija 2015 smo zelo jasno izrazili svoje stališče, opozorili smo na potrebo potem, da se oblikuje nova strategija za enakopravnost med spoloma po letu 2015. Zdi se mi, da bi morali kot parlament še naprej delati na tem, da se začne bolj dosledno izvajati politike z področja enakopravnosti spolov. Dopustiti moramo tudi sočasno sklajevanje s politikami o človekovih pravicah. Parlament veliko dela na politiki človekovih pravic. Če bomo uspeli združiti ti dve perspektivi, torej pravice in enakopravnost, potem bodo tudi naše politike veliko boljše in se bomo podali v pravo smer, če bo vse temeljilo na pravicah in enakopravnosti. Hvala, naslednja je gospa Mikela Džufrida za eno minuto. Grazie, Hvala lepa, predsedujoča. Strategija za enakopravnost med moškimi in ženskami se je stekla leta 2015. Vse, kar je komisija pripravi za leto 2016, pa je delovni dokument o enakopravnosti med spoloma za leto 2016 oziroma za obdobje do leta 2019. Tisti, ki želijo slabo in grdo razmišljati o tem, potem lahko rečemo, da je takšen predlog še slabši in šipkejši, kot bi bilo sporočilo komisije. Očitno je, da se komisija ne želi zares ukvarjati z enakopravnostjo med ženskami in moškimi. Mislim, da ne bi smeli dopuščati, da se še naprej porajajo takšne razlike med pravicami, ki jih uživajo ženske in moški. Ženske imajo pravico biti matere in usklejevati svoje družinsko življenje tudi s poklicnim življenjem. Starševski dopust razlike v plačah, razlike v pokojninah, zaposlovanje, zdravje. Tu se pojavljajo precejšnje razlike med spoloma. Mislim, da bi morali vložiti veliko več truda v reševanje tega vprašanja. Upam, da bo komisija pripravila kaj več kot delovni dokument. Hvala. Naslednji gospod na seznamu, gospod Henen, je odsoten, zato sledi Tanja Gonzales Penja za eno. Najlepša hvala. Komisija je predstavila delovni dokument in ne strategije za enakopravnost med spoloma. Ne upošteva ciljev, ne upošteva kazalnikov, ne upošteva evalvacij. Predlog komisije povsem zanemarja resolucijo, ki jo je parlament sprejel junija lani, zanemarja tudi posvetovanja, ki so se vršila oktobra leta 2015. Mislim, da nismo na pravi poti. Včeraj je komisija rekla, da je enakopravnost med spoloma tema, ki je deležna podpore vseh političnih skupin. Mislim, da je še vedno preveč razlik in da vlada patriarhalno vzdušje. Enakopravnost med ženskami in moškimi bi morala biti v samem središču vseh politik Evropske unije. Zato smo glasovali za predlog resolucije. Hvala. Um, to strategijo evropske komisije za eh, enakost spolov in pravice žensk po letu dva tisoč petnajst sem podprla ravno tako sem podprla tudi resolucijo parlamenta za enakost eh, spolov v EU, kateri smo glasovali eh, eh, lani. Danes sem glasovala proti resoluciji, ne zato, ker bi bila proti enakosti eh, spolo, ampak zato, ker mislim, da nima nobenega smisla sprejemati eno resolucijo za drugo, te resolucije pa niso nikoli uresničene. Potem se vrnemo domov k svojim voljivcem in rečemo, sprejeli smo resolucijo za enakost spolov. E, potem pa ne rečemo nič o tem, da je ne nameravamo uresničiti. No, po, skušajmo biti bolj pozorni na to, kako se te resolucije uresničujejo in nehajmo jih e, sprejemati, ker niso nič koristne. Hvala, naslednja gospa Mici za eno minuto. Najlepša hvala. Komisija se je odločila, da bo ignorirala Evropski parlament in se je odločila za ta dokument, ki je zelo daleč od strategije, s katero bi lahko ukrepili enako spolo. In ta dokument ne bo uh, predstavljen pred drugimi institucijami in ne bo tudi predmet demokratične uh, potrditve tudi ne bo imel ustreznega učinka. Kot poslanka eh, želim, da eh, Evropska komisija predstavi novo strategijo za novo vizijo, ki bo imela tudi okvir splošne politike, kjer bodo določene tudi odgovornosti. Eh, in eh, glasoval sem za eh, novo strategijo, ki zahteva Tudi določene spremembe za boj proti nasilju nad ženskami je treba izboljšati izobraževanje, nekaj narediti tudi na področju medijev. Hvala, naslednji gospod Jerži Pospešil za eno minuto. Pekne, Najlepša hvala, gospa predsednica. Te resolucije nisem podprl. Resolucijo so predlagali kolegi na levi strani. Ti dvorane. Ne, želim sicer s tem povedati, da sem proti enakosti spolov. Ne, jaz sem za enakost spolov, ampak eh, vprašanje je, na kakšen način želimo doseči ta cilj. Eh, to, kar so rekli kolegi na levi, praktično ni izvetljivo in države članice v, v svetu teh predlaganih načinov doseganja cilja ne bodo sprejele. Zato moramo razmisliti, kaj je, eh, eh kaj je dos, eh, uresničljivo in to je dosti krat daleč od tega, kar je napisano na papirju. In poglejmo si kvote za ženske v upravnih organih korporacij. V svetu so bili mnogi proti. Hvala, Andrejs Mamikin, za eno minuto. Kolegice in kolegi, strinjam se s tistimi kolegi, to je večina kolegov, ki si želijo videti novo strategijo za obdobje po letu 2015. Tudi jaz zahtevam od komisije, da pripravi popoln dokument, ne samo delovni dokument. To, kar je pomembno, je, da ta dokument vključuje tudi načela, ki so bila vključena v prejšnjo različico strategije. Potrebno je zagotoviti sodelovanje ne le med institucijami EU, ampak tudi med agencijami EU in drugimi organi EU. Kaj pa zadeva samo strategijo? Končni datum bi moral biti leto 2020, čeprav 2020 že eh, pade v obdobje po naslednjih volitvah za Evropski parlament. Novih pet let potem potrebuje. Hvala za eno minuto, gospod Marek Jurek. Po diskusiji odšemališ po diskusiji. Hvala lepa, gospa predsednica. No, sedaj smo dobili eh, nov dokument za enako spolo. Ta dokument temeli na zelo egoistični percepciji, na, na zelo eh, vase usmirjeni viziji. V bistvu ogrožamo institucijo, zakona in v bistvu, v bistvu ogrožamo avtoriteto očeta in matere, družine. Govori se o abortusu. Ali je to res tisto, kar je tako pomembno za ženske? Ne. Mislim, da bi morali narediti obrat 180 stopinj za to, da bi zagotovili življenje v Evropi. Hvala naslednjemu Mihaela Šojdrova za eno minuto. Evropski... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri izraža svoje poglede na strateški dokument, ki ga je predstavila komisija na področje enakosti spolov. Obžalujem, ampak Žal mi je, da je Evropski parlament prejel to strategijo namesto dokumenta, ki bi se osredotočal na čisto konkretne korake, ki bi lahko dejansko izboljšali mesto žensk v Evropski uniji. Evropska komisija je torej pripravila ta dokument. Ta dokument vključuje tudi korake, ki naj bi pripeljale k boljšemu položaju žensk na trgu, na trgu dela, ki naj bi izboljšale njihovo zaposljivost, eh, odpravile eh, razlike v plačilu, ki bi zagotovile boljšo zastopano žensk v upravnih odborih podjetij in namesto tega pa smo izja, eh, pa smo sprejeli deklaracijo, ki ne rešuje nič. Hvala, gospod Stanislav Polčak, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Stvar je zapletena. Težko je nadaljevati po prejšnjih govorcih. Dolgo časa sem razmislil o tem, kako glasovati pri tej resoluciji. In nobenega razloga nisem našel za to, da resolucije ne bi podprl. Podpiram koncept enakosti. Kar se mene tiče, je pomembno, da je enakost temeljno načelo vseh eh, ustavnih dokumentov in pogodb v EU. Resolucija zahteva, da se doseže napredek eh, na področju boja proti nasilju nad ženskami, da se naselje eh, napredek na področju delovnih odnosih, zaposlovanja in tako naprej. To so vse legitimne zahteve in zato nisem našel nobenega razloga, da resolucije ne bi podprl. Hvala še. Zadnji tudi v tem krogu, gospod John Kelly. Zadnji, ampak upam, da nisem najmanj pomemben enakost med moškimi in ženskami je temeljna vrednota Evropske unije in mnogo držav članic je že sprejelo ustrezne ukrepe za zagotavljanje te enakosti. Vendar pa mislim, da ni dovolj političnega delovanja in reform na ravni EU v zadnjem desetletju. Kljub napredkom na tem področju, današnje statistike kažejo, da še vedno obstajajo pomembne razlike v sektorjih, kjer so udeleženi tako moški kot ženske. E, in e, statistike kažejo tudi to, da ženske niso dovolj zastopane na višjih ravneh. Eh, v podjetjih, tudi v tistih sektorjih, ki zaposlujejo veliko žensk. To ni dobro. Zato pozdravljam novo strategijo, ki zahteva od držav članic, da sprejmejo dodatne korake, da zagotovijo enake možnosti na področju zaposlovanja, zdravja in izobraževanja in to tako v javnem kot v zasebnem sektorju. In za zaključek, na Irskem bomo imeli eh, volitev 30 odstotkov kandidat, morajo biti kandidatke. Torej, hvala lepa korak v pravo smer. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za razlage glasov. Prekinjamo sejo do 15. ure. Hvala.